Dobar dan, gospe in gospodje. Hvala vsem, ki ste prišli na današnjo sejo. Pričakujem, da se bodo drugi člani odbora regiji pojavili nekoliko kasneje. Dnevni red ste že prejeli za današnji sestanek. Preden pa sprememo dnevni red za današnjo sejo in za jutrišnjo sejo, bi rada še uradno izrekla sožalje, kajti naš kolega gospod Jens Nilsson je umrl 13. marca, star je bil 69 let. Bil je predsednik sveta v občini Östersund na švedskem, potem je postal poslanec Evropskega parlamenta leta 2011, ponovno je bil izvoljen leta 2014. Bil je član skupine socialistov in demokratov. Kar pa zadeva članstvo v odborih, bil je član odbora Tran in odbora Regi. Res je bil predan temu, da zastopa interese regij, ki so oddaljene od prestolnic. Bil je dober kolega, zelo prijazen človek, pogrešali ga bomo. Tako da vas zdaj prosim, da se mi pridružite pri minuti molka v znak spoštovanja do gospoda Nilsna. Hvala lepa. Thank you very much. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Zdaj pa nadaljujemo z današnjim delom. Najprej sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kakršnokoli pripombo, vprašanje? Ne. Potem lahko nadaljujemo in sicer z sprejetjem zapisnikov sej januarja, februarja. Februarja smo imeli dve seji, Zapisniki so na voljo na spletu. Predlagam, da če imate kakršenkoli ugovor, ga izrazite do konca sestanka, sicer bomo te zapisnike sprejeli. Naslednja točka sporočila predsednice. Obvestiti vas moram o tem, da sem 9. marca sodelovala na sestanku, ki ga je organiziralo bolgarsko predsedstvo v Sofiji. Osredotočili smo se na prihodnost večletnega finančnega okvira. Tam so bili tudi predstavniki iz vseh držav članic, večinoma je šlo za ministr za finance. Z nami je bil tudi predsednik odbora regi, gospod Lamberts. Z nami je bil tudi predsednik računskega sodišča, gospod Lene. Tudi komisar Oettinger je bil z nami. Razprava je bila zelo zanimiva. Naš kolega Jan Olbricht je predstavil poročilo Evropskega parlamenta o prihodnosti večletnega finančnega okvira. Sama pa sem predstavila stališče odbora eh, regij v zvezi s tem vprašanjem in sicer je vse skupaj temeljilo na mnenju, ki smo ga pripravili v odboru regij. Kot sem že povedala, razprava je bila zelo odprta. Videli smo, kakšne razlike obstajajo med državami članicami, kakšne težave se porajajo pri oblikovanju skupnega stališča v svetu, ko gre za prihodni večletni finančni okvir. Gospod Oettinger je podal omejeno količino informacij. Pričakujemo, da bo kmalo na voljo tudi konkreten predlog v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Ta predlog naj bi predstavili 2. maja letos. Ne vidim nikogar pravzaprav od podpredsednikov. Tako da kar zadeva delegacijo na Severnem Irskem. O tem bomo govorili na eni od naslednjih sej, verjetno jutri. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Obravnavali bomo osnutek poročila v zvezi s kohezijsko politiko in krožnim gospodarstvom. Naš poročevalec je Davor Škrlec, ki nam bo tudi predstavil osnutek poročila. Brez nadaljnega mu besedo tudi predajam. Gospod Škrlec, izvolite. Thank you, madam chair. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom nadaljeval v hrvaščini. Bom pustil še nekaj časa kolegom, da si nataknijo slušalke. Spoštovana predsednica, kolegice in kolegi, pripravil sem osnutek poročila, ki ga imate danes pred seboj. Zahvaljujoč vsem vašim predlogom ki ste jih podali 27. februarja, ko smo se o tem prvič pogovarjali, je bilo delo veliko laže. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v pripravi tega poročila. Mislim, da smo med predhodno razpravo prišli do zaključka, da je krožno gospodarstvo izjemna priložnost za to, da spremenimo ta neuzdržan linearni gospodarski model. Preoblikovati ga moramo v krožno gospodarstvo, spoštovati moramo načelo trajnostnega razvoja, da bomo lažje dosegli podnebne cilje, da bomo ohranili vire, da bomo ustvarjali lokalna delovna mesta in da bomo evropskem gospodarstvu zagotovili konkurenčno prednost, predvsem pa zagotovili večjo odpornost evropskega gospodarstva na svetovni ravni. Kružno gospodarstvo nam omogoča vse to, kar sem prej naštel, zato ker nam omogoča, da ohranjamo vrednost surovin in proizvodov znotraj gospodarstva. V Evropski uniji je nekje 8 milijard ton materijala preoblikuje v energijo ali energijo. Samo nič celih šest tone, milijard tone materijala pa je iz obnovljivih virov. 2,2 milijarde ton odpadkov ustvarimo nič celih šest milijarde ton odpadkov recikliramo in jih ponovno uporabimo v gospodarstvu. Trenutno obstaja zelo velik potencial za nadaljno porabo odpadkov v Evropski uniji. 5 milijard ton bi lahko reciklirali. Ekodizajn in druge pobude so pomembne tudi z vidika preprečevanja nastajanja količine odpadkov. Mislim, da bi morali material bolje uporabljati tudi v začetnih fazah proizvodnega procesa. Znotraj kohezijske politike oziroma v uredbi o skupnih določbah že najdemo načela, ki veljajo za krožno gospodarstvo. Imamo številne tematske cilje, ki posredno ali neposredno prispevajo k oblikovanju krožnega gospodarstva. To poročilo temelji na treh delih. V prvem delu izpostavljamo, kakšno je trenutno stanje znotraj kohezijske politike, izpostavljamo tudi potencial in dejstva, ki so vezani na krožno gospodarstvo. V drugem delu poročila sem identificiral pomankljivosti, potem tudi področja in potencijale znotraj kohezijske politike, te bi morali dodatno okrepiti, zato da zagotovimo večji učinek tudi pri doseganju javnopolitičnih ciljev. V zadnjem delu poročila pa se oziram v prihodnost, ponujam različne rešitve v zvezi s tem, kako bi lahko evropska kohezijska politika postala evropska javna politika, ki prispeva k krožnemu gospodarstvu in tudi k doseganju ciljev z tega področja. Kružno gospodarstvo je nova, širša paradigma gospodarske spremembe, postaja javna politika. V trenutnem programskem obdobju je dodeljeno pomembno mesto, Pomembno je, da se vključi tudi v trenutni kohezijski okvir, zagotoviti treba spoštovanje krožnega gospodarstva. Moram pozdraviti vsa prizadevanja komisije, ki so šla v smeri izpostavljanja dejavnosti in okvirov, ki nam bodo omogočali doseganje ciljev, bodi si preko neposrednih ali posrednih ukrepov. Mislim, da bi morali podariti tudi potencial, ki še obstaja v okviru trenutne revizije tekočih programov. Države članice lahko zdaj na novo uvedejo ali pa še ukrepijo okrožno gospodarstvo znotraj trenutnega programskega okvira. Nekatere države članice oziroma regije so že priznale, da je. Krožno gospodarstvo je pomembno tudi z vidika pametne specializacije. Zelo zgodaj so vsi ti akteri ugotovili, kako pomemben element je krožno gospodarstvo lahko bi s pomočjo te nove politike tudi laže dosegali cilje. Zelo pomembno je, da tiste manj razvite regije prepoznajo potencial znotraj krožnega gospodarstva. Zagotoviti je treba ta tehnološki preskok, ki jim bo omogočil, da se izognajo napakam, ki so jih storile druge regije v svojem razvoju. Zagotoviti pa moramo tudi ustrezne infrastrukturne kapacitete, naprimer, ko gre za biološko predelavo odpadkov, ko gre za sežigalnice. Mislim, da bi morali predvsem strmeti k temu, da se odpravijo vse ovire na področju nadaljnega razvoja regij. Mislim, da bi morali okrepiti tudi administrativne zmogljivosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Zna, Na različnih ravneh bi morali podariti, da je treba spoštovati tudi hierarhijo odpadkov, spoštovati je treba tudi vse ukrepe, ki so bili do sedaj sprejeti v okviru lokalnega in regionalnega zaposlovanja. Tudi zelena nabava je lahko pozitiven zgled za vse akterje, lahko je tudi gonilo za dodatne naložbe v smeri krožnega gospodarstva. Lokalne, regionalne in druge skupnosti imajo možnost, da skupaj sodelujejo pri oblikovanju projektov, ki bodo omogočili, da ustvarijo dodane vrednosti, zelena delovna mesta in tudi sekundarna tržišča za surovine. Potrebujemo tudi nova intervencijska področja, kjer bomo lahko zagotovili boljše spremljanje kroženega gospodarstva, poskrbeti je treba tudi za namensko porabo sredstev. Evropska sredstva moramo porabljati za doseganje skupnih ciljev Unije, istočasno ti cilji prispevajo k razvoju in boljšemu kakovostnemu življenju državljanov v mestih in regijah. Na koncu pa bi rad podaril še to, kako pomembno je, da pripravimo strategijo za krožno gospodarstvo na regionalni in nacionalni ravni. ravni. Mesta, občine in države bodo lahko tako lažje razmišljale o prihodnih in trenutnih potencijalih, ki jih lahko bolj učinkovito nadalje razvijalo, zato da bi dosegli cilje z področja krožnega gospodarstva. Kolegice in kolegi, najlepša hvala za vašo pozornost, veselim se že vaših pripomb in nadaljnega skupnega dela. Hvala lepa. Besedo predajam zdaj poročevalcem v senci, gospod Bogovič je prvi. Eh, hvala za besedo. Eh, najprej čestitke kolegu eh, Škrlecu za pripravljeno poročilo. Mislim, da je lepo zajel področje področje krožnega gospodarstva in pa pomena kohezijskih sredstev na tem področju. Vsekakor je to eno od je to ena od naših razvojnih paradigem, razvojna paradigma, ki ki smo jo dolžni spraviti v življenje kolikor tudi želimo na eni strani ustvariti nove priložnosti, nova delovna mesta, po drugi strani pa tudi odgovoriti na izzive klimatskih sprememb, ki vedno bolj pritiskajo na, eh, na nas. In vekolikor nekaj let nazaj ni bilo moč spraviti skozi te filozofije krožnega gospodarstva, je v tem sklicu parlamenta eh, sedaj eh, na mizi cela vrsta paketov, ki ureja to področje. Eh, pomembna je vloga lokalnih in regionalnih avtoritet na tem področju, eh, tako da mislim, da moramo pri celotnem poročilu, kar je tudi sicer zajeto, resnično biti pozorni na to vlogo, ki ga imajo eh, občine, regije, kajti v resnici se potem implementacija teh naših politik izvede na tem lokalno-regionalnem nivoju in kakor je poročilo zapisano, zelo pomembno je tudi to, da imajo Eh, države svoje nacionalne strategije na tem področju. Eh, kohezijska politika že sedaj na marsikaterem področju vpliva eh, in ima pozitivne rezultate. <clears throat> Gospod Škrlec je zelo podrobno opisal področje ravnanja z odpadki. Naj sam mogoče tem področjem dodam še tudi osnovno področje kmetijstva, znotraj katerega je tudi tako imenovano bio-based industry, zelo pomembno področje, področje tega biogospodarstva, <clears throat> poznamo, da imamo Biobase Industry Joint Undertaking, ki razpolaga za skoraj eno milijardo denarja za podpiranje, za razvoj inovacije novih produktov, kjer jemljemo za osnovo naravne materijale, ki eh, naj, imajo cilj, da nadomestijo fosilne, fosilne, eh, fosilne vire. Eh, velik je pomen tudi gozdarstva v krožnem gospodarstvu, tako osnovnega produkta eh, lesa kot gradbenega materijala, po drugi strani kvaliteten tudi upravljan kos, ki je ponorce odvaja, ne nazadne pa je tudi eh, ta slaba, manj kvalitetna lesna biomasa eden od zelo pomembnih eh, virov, obnovljivih virov energije. Kar se tiče energetike, eh, podarek še naprej, tako kot je bo že zdaj v kohezijskih skladih na učinkoviti rabi energije, poznam tudi sam prihajam iz Slovenije, kjer smo cela vrsta javnih objektov vsega, Eh, tudi eh, energetsko uredili in sanirali eh, tudi s pomočjo kohezijskih sredstev, spodbujanje tudi nacionalnih politik, da tudi same države regije ustanovijo svoje ekosklade in podobne inštrumente, s katerimi pomagajo, pomagajo tem področju. Ob zaključku tega poročila je omenjena tudi vloga mest, ki jih imajo pri krožnem gospodarstvu, Vsekakor pa mislim tudi za amantmaje še posebej spostavi tudi vlogo podeželja, kajti na eni strani se tudi večina te eh, lesne ali pa eh, druge biomase predela, upravlja z njim na podeželju. Podeželje ima preko eh, dobrega, dobrega, dobre sinergije kohezijskih sredstev in pa tudi, tudi teh principov krožnega gospodarstva veliko priložnost za zelena delovna mesta, ki posledično tudi ohranijo Eh, podeželje poseljeno in na ta način tudi dajo novo priložnost za razvoj podeželja in zaustavijo trende zmanjševanja prebivalstva eh, na tem področju. Še enke čestitke za upravljeno delo in z veseljem se vključim na delivanje tudi za mandmaji in pomagam dopolniti to poročilo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Smolkova je naslednja poročevalka v senci. Ja budem pokračovati asi tam, kjer skončili moji predrečnici. Najlepša hvala. Bom zaključila tam, kjer bom nadaljevala tam, kjer se zaključila moja predhodna govornika. Najprej hvala lepa poročevalcu za pripravljeno poročilo. Mislim, da je to dobra podlaga za nadaljne delo. Prehod na krožno gospodarstvo je za naše občine velika priložnost eh, v prihodnih letih. Mislim, da bi morali zdaj besede preoblikovati v konkretna dejanja. To lahko storimo tako, da sprejmemo zakonodajne akte. Krožno gospodarstvo moramo začeti izvajati tam, kjer bo to imelo največji učinek, se pravi, da moramo vključiti regionalne in lokalne organe. Poznamo več primerov, kjer so naprimer manjše občine, pripravile svoje strategije na tem področju in postale tudi bolj neodvisne, naprimer, ko gre za uporabo energetskih verov. Strokovno znanje in ostalo znanje, ki ga imajo, lahko na tej ravneh veliko bolje uporabljajo lokalne vlade in občine moramo zato bolje vključiti tudi v oblikovanje strategij. Poleg tega moramo zagotoviti dovolj možnosti vsem tem akterjem, da bodo pripravili svoje strategije. Če želimo uresničiti krožno gospodarstvo na lokalni ravni, moramo spodbujati tudi energetsko trajnost in neodvisnost lokalnih regij od nacionalnih vlad. Mislim, da bi morali na lokalni ravni proizvajati energijo in toploto iz obnovljivih virov energije, tudi iz odpadkov. Na komunalni ravni te bi lahko naprimer na posameznih bioplinskih postajah reciklirali, lahko bi uporabljali odpadke naprimer tudi za gnojila na področju kmetijstva. Prejšnji teden sem obiskala občino na vzhodu Slovaške, videla sem, kako se lahko vzdržuje takšno bioplinsko postajo, ki lahko spodbuja tudi nadaljne lokalno in regionalno zaposlovanje. Današnja linarno gospodarstvo je takšne narave, da proizvaja preveč plastike. Vemo, da se v oceanih pojavljajo že celi otoki plastike, zato se mi zdi, da bi morala naša kohezijska politika temeljiti na večjih spodbudah, s katerimi bi zmanjšali uporabo plastike in predvsem količino plastičnih odpadkov. Predvsem pa bi morali spodbujati recikliranje, kaj te vemo, da številne države v Evropi še vedno odlagajo plastiko na odlagališča kadarkoli je govora o recikliranju, pa bi morali omeniti tudi gradbeni material, tekstil, steklo in druge proizvode. Vse skupaj ni omejeno zgolj na plastiko. Bi pa rada podprla tudi to zamisel, da bi morali krožno gospodarstvo vključiti med cilje znotraj kohezijske politike po letu 2020. Številni ukrepi, ki jih financiramo skozi sko politiko, so namreč vezani na krožno gospodarstvo, kar pomeni, da če želimo v realnem življenju te načrte tudi uresničiti, potrebujemo kohezijsko politiko, ki bo natančno opredelila cilje na tem področju. Sama bom tudi vložila nekaj predlogov sprememb in se že veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Tomašič, naslednje poročevalko v Senci. Hvala lepa, gospa predsednica način poslovanja in tudi način našega življenjskega sloga temeljita na instantni porabi surovin, na metanju surovin in proizvodov stran. Ne razmišljamo pa o posledicah takšnega početja. In vsi se strinjajo, strokovnjaki na evropski in mednarodni ravni, da takšen način delovanja nima prihodnosti. Ravno zaradi tega je Evropska unija ob koncu lanskega leta sprejela sveženo okrožno gospodarstvo, 24 milijard evrov bomo namenili za pojetniške projekte, ki uporabljajo okrožno gospodarstvo pravila na področju okrožnega gospodarstva predstavljajo veliki ziv tudi evropskim državljanom, zato ker morajo države sprejeti številne sistemske spremembe. Okrožno gospodarstvo se ne bo razvilo brez natančno premišljene politike na tem področju. Vsi tisti, ki sprejemajo odločitve, morajo opredeliti standarde, cilje in seveda spremljati potem, kako se ti cilji uresničujejo. Zato pozdravljam poročilo kolege Škrleca. Pozdravljam tudi to povezavo med kohezijsko politiko in krožnim gospodarstvom. Bi pa rada še posebej poudarila pomen gospodarskih ukrepov. Mislim, da moramo zagotoviti večji finančni potencial, naprimer v okviru recikliranja, v okviru ponovne uporabe. Lahko bi uvedli tudi zeleni davek, zato da bi zmanjšali uh, uporabo enkratne embalaže, če zlasti, če obstaja možnost, da se uporabi alternativna embalaža, ki jo lahko večkrat uporabimo. Spodbujati je treba tudi inovacije, povezati javni in zasebni sektor. Mislim, da bi morali spodbuditi potrošnike k temu, da ločujejo odpadke, da odlagajo na kompost, da večkrat uporabljajo določene proizvode oziroma da enostavno začnejo kupovati manj stvari. Obstajajo tudi uspešni sistemi, ki niso privedli kakršne koli novosti na trg, ampak delujejo na načelu tega, da je potrošnik tisti, ki plača in sicer na podlagi tega, koliko odpadkov ustvari. Imamo tudi sistem povratne zanke, naprimer, ko gre za embalažo za pijače za enkratno porabo. Takšni ukrepi prispevajo k zmeševanju toplogrednih plinov, k ustvarjanju zelenih delovnih mest in tako naprej. Mislim, da bi morali preko programov Evropske unije obzorja 2020, kohezijskih skladov in drugih zagotoviti tudi možnosti za financiranje. Prednostne naloge se seveda spremenjajo. Do sedaj smo se ukvarjali predvsem s tem, kako zmanjšati odpadke. V prihodnje bomo več financirali recikliranje, kompostiranje. Želimo pa si, da bi se ta, te vredne surovine v gospodarstvu večkrat uporabile. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine Alden, gospod Jakovčič, kot poročevalec v Senci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite mi, da se tudi sam vključim v to razpravo in sicer v imenu gospoda Ostrevičiusa. Petras danes žal ni uspel priti na današnjo sejo, zato me je prosil, da posredujem nekaj njegovih sporočil v zvezi s poročilom, ki ga je pripravil gospod Škrlec. Najprej bi seveda rad pozdravil kolega eh, Škrleca, mislim, da je pripravil dober dokument, ki nam bo omogočil, da izpostavimo pomembne vidike krožnega gospodarstva. V tem poročilu je navedenih kar nekaj pomembnih elementov, ki jih bom tudi povdaril. V vsakem primeru pa bi rad povdaril, da skupina Alde v celoti podpira začrtano pot. Pravzaprav druga pot sploh ne obstaja. Obstaja zgolj pot, ki nas vodi v prehod na krožno gospodarstvo. Trenutno evropsko gospodarstvo sicer ima na voljo veliko virov, imamo pa tudi predsejšne težave, zlasti ko gre za surovine in naravne vire. Odpadki so tisti, ki bi jih lahko uporabljali kot vir. Vemo, da je v Evropi veliko odpadkov, ampak veliko teh odpadkov konča na kitajskem, kjer jih tudi reciklirajo. Zdaj so se stvari nekoliko spremenile in tudi mi imamo zaradi tega težave, imamo težave z odpadki, če pa bomo dovolj pametni, če se bomo odzvali dovolj hitro, potem bomo odpadke, ki jih ustvarimo, znali uporabiti tudi kot vir. S tem bomo tudi ustvarili boljše pogoje za nadaljni razvoj. Javno-zasebna partnerstva so zagotovo zelo pomembna tudi v okviru krožnega gospodarstva. Pomembno je tudi to, da vključimo mala in srednje velika podjetja v ta sektor, zato ker se zagotovo tudi tu za njih najde kakšen interes. Podpiramo tudi predlog, da se vključi kohezijsko politiko, kot vemo. Ne glede na to, kakšne kontroverzne teme se porajajo v kontekstu recikliranja odpadkov, velja, da kohezijska politika mora biti vključena tudi, ko gre za ravnanje z odpadki. Prepričan sem, da je regionalna raven tista, kjer se lahko najbolje uresniči krožno gospodarstvo. Na ravni regiji se namreč lahko v največji možni meri skoristijo te viri, ki jih pridobimo preko odpadkov. Tisto, kar bi rad izpostavil, pa je ex ante pogojevanje. Želeli bi, da se to vključi v poročilo. Davor, dobro bi bilo, če bi se o tem nekoliko bolj resno pogovorili. Ideja, ki si jo predstavil, je dobra. Bi si pa želeli, da storimo še korak naprej v tej smeri, da bi vključili tudi druge finančne instrumente, ki obstajajo. Naprimer, imamo sredstvo, ki jih ponuja Evropska investicijska banka, da bi nekako potisnili naprej to gospodarstvo, ki je zdaj na poti v krožno gospodarstvo. Na koncu pa še ena misel, ki sem jo že večkrat izpostavil. Prav preko kohezijske politike bi, po mojem mnenju, lahko podarili, kako pomembna je regionalna raven. Države same ne bodo uspele rešiti tega problema, potrebujemo aktivno sodelovanje z regionalno in lokalno skupnostjo. Bil sem župan v Istri 12 let, vem, kaj pomeni, ko se mesta, občine in regije vključijo v nacionalno strategijo ravnanja z odpadki. Zato se mi zdi, da je res regionalna raven zelo pomembna. In regionalna raven je tista, ki nam bo tudi pomagala pri zagotavljanju učinkovitega krožnega gospodarstva. Najlepša hvala. Ostalih poročevalcev v senci ne vidim. Bi radi vi spregovorili za njih, gospod Demato. Najlepša hvala, predsedujoča. Bom nadomestila kolegico Adinolfi, ki danes ne more biti z nami. Leta 2015 je Evropska komisija sprejela svežen za krožno gospodarstvo. Tako naj bi pomagali potrošnikom in podjetjem, da bi lažje prešli na bolj krožno gospodarstvo, ki bo tudi močnejše. Vire bi morali tako uporabljati bolj smiselno, spodbujati recikliranje in s tem bi pozitivno vplivali tako na okolje kot na gospodarstvo. Sedaj želimo spodbuditi vrednost kohezijske politike oziroma razprave o tem, glede njenega vpliva na krožno gospodarstvo. Kohezijska politika igra ključno vlogo. Pomembno je, da se opravi oceno uporabe sredstev v okviru teh programov. Tako bi lahko potem zaključili tudi s pogajanji za obdobje po letu 2020. Tukaj je, so pomembne tudi sredstva v okviru obzorje, obzorja 2020, tukaj je ogromno sredstev dodeljenih različnim projektom. Tukaj pa gre tudi za različna sredstva, ki jih države članice same na nacionalni ravni ulagajo v krožno gospodarstvo. Kolega tukaj predstavlja holističen pogled na krožno gospodarstvo ampak zavedati se moramo, da tukaj ne gre le za upravljanje z odpadki, tukaj gre tudi za druga področja, naprimer za energetsko učinkovitost, zeleno javno naročanje in tako naprej. Potem gre tukaj tudi za onesnaževanje rek, mori in tako naprej. Gre za inovacije, za razvoj. Potrebujemo neko avtentično, avtentičen, svežen ukrepov, ki bi moral spodbujati tudi ozaveščanje javnosti. Potrošniki se morajo zavedati, kaj to predstavlja za njihovo generacijo, pa tudi za vse prihodne generacije. To, tukaj je treba vključiti tudi regionalne in lokalne oblasti. Bom pa dala sedaj konkreten primer. Pre nekaj meseci je GD Ređo želel preveriti, ali v okviru pomoči za zaščito okolja Tukaj je šlo predvsem za regijo Puljo na jugu Italije. Ali, je, ali so sredstva, ki so jih namenili za pre, prehod na krožno gospodarstvo, bila ustrezno uporabljena in ali se lahko to uporabi tudi za prehod na krožno gospodarstvo. Tukaj je šlo predvsem za upravljanje z, opad, z odpadki. Evropska komisija je bila tukaj jasna tukaj, do teh sredstev so pravičena vsa področja, ki se ukvarjajo z upravljanjem z odpadki, z zaščito okolja in z upravljanjem z različnimi veri onesnaževanja. Tukaj gre za tiste ukrepe, ki so povezani z pomočjo podjetjem, ampak tistim podjetjem, ki vse vire zveri upravljajo travnostno in poskrbijo za ustrezno, eh, za ustrezno ravnanje z vsemi vrstami odpadkov. Zaščita okolja v okviru krožnega gospodarstva pogosto ni povezana z sežgalnici, s procesi sežiganja in smetiščenja. Javna sredstva pogosto niso tista evropska sredstva in te je treba uporabljati za to, da se spodbuja recikliranje, ponovno uporabo materijalov in, in ustrezno upravljanje za odpadki. Upamo, da bo vse to jasno razvidno tudi iz tega poročila. Najlepša hvala. Toliko strani poročevalce v senci. Gospod Piraki. Gospa Piraki, se pravi čujem. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za odlično opravljeno delo. Tudi zato, da izpostavljate vlogo lokalnih in regionalnih oblasti. Vsi se zavedamo, da je pomembno, da, da predstavimo različne predloge v okviru MFF-a po letu 2020. Pomembno je, da se zavedamo, da številne države članice pravzaprav niso seznanjene s krožnim gospodarstvom in z različnimi načeli, ki so povezane le s tem. Najprej bi rada predstavila nekaj načel, ki bi jih po mojem mnenju morali vključiti v to poročilo o krožnem gospodarstvu. Da, nimamo nekih jasnih ciljev v okviru tega programskega obdobja za kohezijsko politiko pobuda, ampak pobuda Evropske komisije cilja prav na krožno gospodarsko. 372 milijonov je Evropska komisija že namenila temu, potem še 32 dodatnih milijonov evrov je, so namenili lokalnim skupnostim tukaj se ukvarjamo z podnebnimi spremembami, zaščito okolja in tako naprej. Mislim, da bi se morali tukaj sklicevati tudi na vse te pobude. Vse gre pa zapravo za projekte, ki se uresničujejo s pomočjo evropskih sredstev. Potem bi se rada tukaj um, navezala še na investicije v okviru Evropske investicijske banke. Platforma za podporo okrožnemu gospodarstvu naj bi podpirala upravičence, med katerimi so predvsem lokalne in regionalne oblasti. S tem bi financirali različne projekte, ki jih ni mogoče izvesti samo s sredstvi iz kohezijske politike. Dobro je povdariti, da je v okviru um, da je EIB v zadnjih petih letih zagotovil vsaj 2,4 milijona sredstev za to. Zato je nujno, da teh pobud ne spregledamo. Zavedati se moramo, da lahko prispevajo k politiki tudi po letu 2020. Pomembno je, da smo realistični, pomembno je tudi, da, v, da v to poročilo še vključimo koristne amandmaje. Tudi strategija za plastiko je zelo pomemben del krožnega pogospodarstva. Da, zdaj smo šli na začetku, ampak tukaj se strinjam s predlogom gospoda Jakovičeva. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Havard. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Trajnostno gospodarstvo, krožno gospodarstvo. Da, brez dvoma je to prihodnost. In nujno je, da pripravimo nekakšen zemljevid do te prihodnosti. Ob tem pa je nujno, da se nečesa zavedamo. Ne gre le za ponovno uporabo ne gre le za recikliranje. Do neke mere gre za to, da poiščemo nov namen nečesa, ampak gre tudi za to, da pravzaprav ocenimo, ali so ti projekti res trajnostni, ali so res krožne narave. Videl sem že veliko različnih predlogov, ki so bili povezani z energetsko učinkovitostjo, ampak so bili na koncu pravzaprav negativni v osnovi so v bistvu nasprotovali ponovni uporabi in niso spodbujali krožnega gospodarstva. Zavedati se moramo, da to obstaja. To moramo upoštevati pri vzpostavljanju kriterijev za ocenevanje vseh teh projektov. Kaj je tisti glavni izziv? V čem je glavna težava, s katero se že dolgo ukvarjamo? To je zapisano na strani 4. Na žalost povpraševanje po krožnih storitvah in proizvodih še ni dovolj visoko. Ti proizvodni storitve so namreč pogosto dražji. In pri tem se ne upošteva negativnih zunanih učinkov linearnih proizvodov in storitev. To je tisto ključno, to moramo upoštevati. Kako bomo podprli trge pri prehodu iz linearnega gospodarstva na krožno gospodarstvo? kako bomo tukaj podprli popraševanje oziroma spodbudili popraševanje po krožnih proizvodih in storitvah. Tega se moramo zavedati. Zavedati se moramo, da bomo tudi za javno doročenje na tem področju morali nujno izpostaviti tudi te zunanje učinke. Jaz bi jim rekel, jaz bi to poimenoval družbeni učinki linearne proizvodnje. Tudi te moramo upoštevati. Zagotoviti moramo, da, da industrije, ki se razvijajo na področjih, eh, ki so pomembna, zauzamejo vodilno vlogo v okviru krožnega gospodarstva. To bo seveda v regijah mogoče izvesti samo, če bomo imeli ustrezen trg za te krožne proizvode. Zato je nujno, da podpremo trge. In zato je zelo pomembno, da to politiko povežemo tudi z vsemi ostalimi področji na ravni Evropske unije. Zdaj pa gospod Van Nistelrooy. Mm dialog nad. Najlepša hvala, predsedujoča. Rad bi se navezal na to, kar so povedali že kolegi pred menoj. Da, govorimo o kohezijski politiki, številni ste pred menoj to že omenili. Ampak če tukaj ne upoštevamo trgov, če ne upoštevamo realnega popraševanja, potem nam to ne bo uspelo. Še nekaj tednov nazaj so ljudje govorili, da Evropska unija plačuje za nove sisteme, mm, za nove sisteme, za nove načine eh, pakiranja, naprimer za Mars in tako naprej. In to je šlo skozi celoten postopek, to je bilo, um, to s tem so se ukvarjali ravni univerz, MSP-jev in ti proizvodi so sedaj na trgu. Nujno je, da to še spodbudimo, da spodbudimo pakiranje oziroma embalaže, ki bi bile eh, bio narave in obenem ne bi bile dražje od tistih klasičnih vrst embalaže, naprimer plastičnih. Kaj se potem zgodi? No. No, podjetje bo naprimer reč, reklo, joj, to bo preveč drago, preveč nas bo to stalo, zato tega ne bomo naredili. Evropa se sooča z velikimi izzivi. Imamo odlično zakonodajo, ampak potem, ko bi to morali izvesti, to ne deluje. Evropska unija se ne ukvarja s tem, se, regije se ne ukvarjajo s tem. Nihče pravzaprav te, teh zakonodaje potem konkretno res ne izvede. Da, priti moramo na krožno gospodarstvo. Ampak nujno je, da si zato vzamemo dovolj časa in vse skupaj najprej preučimo. Potem uporaba biomaterialov. Zelo veliko različnih materialov obstaja. Naprimer, igram, eh, z nečim se igramo na obali, potem na koncu to konča v morju. In potem se to samo kopiči med vsemi plastičnimi odpadki po, svet, po svetu. Ampak nujno je, da imamo tukaj jasne predpise, da se ljudje zavedajo, kakšni predpisi obstajajo tudi za biomaterjale, da so neki biomaterjali res potrjeni imamo naprimer lonček za rastlino, potem to rastlino, potem eh, to rastlino z lončkom posadimo v zemljo in potem se ta lonček sam razgradi s pomočjo korenin rastline. Ampak tega pravzaprav ne delamo, zato ker bi nas to stalo 2 centa več. Kaj se dogaja? Pišemo zakonodajo, potem pa se te stvari konkretno ne izvedejo mislimo, da bo trg vse rešil, da bodo trgi sami vse rešili, ampak to se ne bo zgodilo, zato ker so te stvari dražje. Da, lahko pripravimo zakonodajo. In lahko povem, da podpiram predhodno pogojenost, ampak ne smemo vsega skupaj preveč zakomplicirati. Morda bi morali potem v tem poročilu, s tem sporočilom, komisiji sporočili, da so seveda regije pripravljeni ukrepati na tem področju, ampak najprej moramo vse skupaj dobro premisliti. Mislim, da tukaj potrebujemo še amantmaje, s katerimi bi izboljšali to poročilo. Mislim, da bi, sem, da bi si morali vzeti več časa in vse skupaj dobro razmisliti. Zdaj pa gospod Rompen. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno. Pomembna so tudi vsa sporočila, ki jih to poročilo predstavlja. Ponovno moramo razmisliti o vsem skupaj. Bi bilo dobro, da se držimo preverjenih metod ali bi morali spremeniti svoj pristop? Mislim, da tukaj ne bi smeli govoriti le o ponovni uporabi odpadkov. To je samoumevno, da ponovno lahko uporabimo stvari, ne bi jih smeli kar tako metati proč in to bi že morala biti obveznost. To ne bi smelo biti povezano samo s končnim uporabnikom, ampak že s samim procesom proizvodnje. Proizvajalec bi moral že sam v razvojni fazi predvideti ponovno uporabo materijalov, ki jih uporablja. Potem raba obnovljivih virov energije. Na tem področju smo že veliko naredili. Ampak včasih se še vedno sprašujemo, ali bi morali povečati obseg sončne energije ali ne, ali bi morali morda poiskati kakšne druge načine za to, bi morda morali bolj upraviti jedersko, jedersko energijo, tako da nam ne bi bilo treba toliko vlagati v veterno in sončno energijo. To so še vedno odprta vprašanja. In mislim, da tukaj še nekoliko oklevamo vsi skupaj. Več kot deset let sem delal v podjetju, ki se je ukvarjala s celmi za dizelske motorje, ki so bili potem pripravljeni tudi za drugo ponovno uporabo. vem, da, lahko, da se nekatere podjetja naprimer, ukvarjajo tudi za ponovno uporabo baterij. Ampak mislim, da bi morali vse skupaj na nek način tudi regulirati. In upam, da bo prav to poročilo k temu tudi prispevalo. Podjetji to danes ne zanima. To bi morali popraviti. bolj, ko je, bolj kot je mogoče ponovno uporabiti določene naprave, eh, manj je to zanimivo za podjetja. Podjetja bi namreč rada eh, čim bolj prodajala svoje proizvode. Če neka naprava deluje dolgo časa, potem to za njih ni eh, profitabilno. Zato je nujno, da spodbujamo podjetja k ponovni uporabi njihovih izdelkov. ne bi smeli kar tako zavre, zavreči proizvodov. Samo, če je, če je naprimer samo en del naprave oziroma proizvoda odpovedal. Mislim, da je to področje že zelo široko. In izbrali smo predvsem gospodarski pristop. Sam pa mislim, da moramo tukaj na stvari pogledati širše drugače bomo morali k malu vsako leto menjati svoje pohištvo oziroma avtomobil. Nujno je, da tukaj uvedemo neke smiselne razumne standarde. Morda bi si morali tukaj pomagati tudi z davčnimi politikami, tako da bi preprečili kupovanje novih in novih stvari in uporabo novih in novih izdelkov. Najlepša hvala. Hvala, da imamo tudi svojo poročevalko v senci, ampak želela sem se oglasiti, saj sem saj že več kot 30 let delam na področju okoljske politike. Sodelovala sem tudi v okviru skupine na visoki ravni, ki je pripravljala dokumente, dokumente Eh, dokumente za stališče Evropske unije v povezavi z odborom regij. Zato bi sedaj rada podala tudi svoje mnenje na tem področju. Nujno je, da se zavedamo, da ko govorimo o krožnem gospodarstvu, govorimo o neki, o neki tendenci, ki je ne bomo nikoli v celoti dosegli. To je namreč povedano samo snovjo, eh, snovjo, snovmi in v bistvu na tem področju nikoli ne bomo uspeli doseči nekega popolnega kroga. Gre za tendenco in strinjam se s kolegi. Imamo različne mehanizme, s katerimi bi lahko spodbudili, s katerimi bi lahko spodbudili prehod na krožno gospodarstvo. Gre predvsem za spodbude, da koristijo nam tudi predpisi, ampak še bolj kot predpise potrebujemo spodbude, spodbude ki bi pravzaprav prispevali k boljšemu načrtovanju naprimer načrtovanju embalaže, ki bi bila ponovno uporabna, ki bi se bilo mogoče reciklirati. Nujno je, da tukaj dobro načrtujemo in da je to načrtovanje zeleno. Torej, da so vsi proizvodi zasnovani na zelen način. Obstajajo tukaj neke pozitivne tendence, pa tudi negativne. Naprimer v avtomobilski industriji se to, se to pogosto dogaja. Pogosto se uporablja materijale in to velja za številne proizvode, se uporablja materijale, ki jih sploh ni mogoče ponovno uporabiti. Tukaj imamo nekatere proizvode, ki so, izpre, ki so proizvedeni iz zelo kompleksnih surovin in jih kasneje ni mogoče uh, ponovno razstaviti na posamezne dele. Da, naša prihodnost še ni jasna. Smer, v katero se premikamo, ni čisto jasna. In jaz mislim, da tukaj ne potrebujemo le zavezujočih predpisov. Ne, mislim, da potrebujemo spodbude, razne ukrepe na tem področju, s katerimi bi spodbudili, naprimer, uh, eh, embalažo, ki jo je mogoče ponovno uporabiti. pogosto so Kitajci tisti, ki imajo lastne, lastne druge vire in materijale, ki jih uporabijo in zato ne uporabljajo naprimer naših primarnih in sekundarnih surovin. Tako da pravzaprav tudi oni več ne potrebujejo naših izvoženih materijalov, ki bi jih bilo mogoče reciklirati. Nujno je torej, da spodbudimo ustvarjanje in ustanavljanje podjetij, ki bi se tudi znotraj Evropske unije ukvarjala z reciklažo. Drugače nam ne bo uspelo. Da, nažalost ne morem biti ravno optimistična. Nekateri kazalniki so pozitivni, nekateri so negativni. Mislim, da se moramo tukaj zanašati predvsem na tiste instrumente, ki spodbujajo k ukrepanju, in se ne smemo toliko sredotočiti le na neke zavezujoče ukrepe, ki jih potem konec koncev nihče ne upošteva. No, nasplošno nisem čisto prepričana, da je naš pristop pravilen in da gremo v pravo smer. Številni proizvodi, ki so danes na trgu, so zelo zapleteni. Pogosto jih je zelo težko razstaviti in zelo težko je pridobiti iz teh končnih izdelkov posamezne dele. Zato, naprimer, ni tako enostavno danes kar razstaviti avtomobila, ki vsebuje zelo veliko elektronskih delov in nekaterih, nekaterih proizvodov in naprav. Ni mogoče, eh, pogosto ni mogoče zamenjati samo posameznih delov naprave, ampak je treba preprosto zamenjati celotno napravo. In zato me skrbi, nisem prepričana, da gremo v pravo smer če ne bomo uspeli vzpostaviti mehanizmov za spodbudo, za spodbude in različnih pobud, potem pravzaprav ne bomo mogli doseči zastavljenega cilja. Se opravičujem, ampak res sem želela spodbuditi našega poročevalca, da bi v svojem poročilu upošteval tudi vse te vidike, predvsem te mehanizme za spodbude za podjetja in potrošnike. Najlepša hvala. Hvala, to so bili komentarji članov odbora regij. Sedaj bom predala besedo predstavniku komisije. Izvolite, oziroma predstavnici. Najlepša hvala. Najprej bi se rada pridružila vsem tistim, ki ste čestitali poročevalcu za odlično opravljeno delo. Mislim, da je to poročilo zelo celovito in mislim, da odlično predstavlja pomembnost krožnega gospodarstva za regije. Vidim tudi, da je to spodbudilo zelo živahno razpravo. Tudi to se mi zdi zelo pozitivno. Da, kohezijska politika že v veliki meri prispeva k krožnemu gospodarstvu. To je že zapisano v poročilu, da v uredbah nimamo, ni, omenjena, ni omenjeno krožno gospodarstvo, ampak priznavamo pa to načelo in mu namenjamo tudi nekaj sredstev. Ne gre le za, ne gre le za samo načelo, ampak gre tudi za izvajanje krožnega gospodarstva in to je že vključeno tudi v naše operativne programe. po zaslugi predhodne pogojenosti in različnih eksante pogojev, sedaj spodbujamo delovanje na višjih ravneh hierarhije za ravnanje z odpadki. Tukaj je tudi pametna specializacija in prav ta predstavlja eno od možnosti za regije, da od spodaj na vzgor naslovijo res tiste največje potrebe svojih regij skupaj z strokovnjaki in raziskovalci. raziskovalci. Ne gre le za inovacije v regijah v okviru pametne specializacije, ampak gre tudi za čezmejno medregijsko sodelovanje na področju pametne sociali, um, specializacije. Spravičujem. Tukaj sodelujemo z regijami in pri tem se zavedamo, kako pomemben je medregijski učinek. Če se neke inovacije izvajajo samo na ravni ene regije, potem to ni tako učinkovito, kot če bi se izvajale na ravni več regij. To je pomembno za konkurenčnost regij. In to je tudi ena od glavnih prednostnih nalog v okviru uh, medregijskega sodelovanja. Pri krožnem gospodarstvu ne gre le za odpadke, gre za obnovljive vire energije, za MSP-je, za inovacije. In to je že razvidno iz naših projektov. Tukaj so, je, pomemben, je pomembna regional, regionalna raven, pa tudi lokalna raven. Na tej ravni je treba najti ustrezne podporne mehanizme. Tukaj pozdravljam sklic na inovativne ukrepe. Imamo dober projekt, ki je povezan tudi z krožnim gospodarstvom. Potem bi vas rada spomnila še na urbano agendo za Evropsko unijo. V okviru te imamo različna partnerstva. In eno partnerstvo je posvečeno tudi krožnemu gospodarstvu. Gre za mesta, ki se ukvarjajo z različnimi izzivi, da bi v okviru treh let pripravili akcijske načrte. Torej, eno od teh partnerstv se ukvarja tudi z krožnim gospodarstvom. In ta pra, partnerstva so nekako komplementarna drugim akcijskim ukrepom. Da, tukaj smo naredili korak naprej, seveda čaka nas še veliko dela. morda lahko povem, da sem nekoliko razočarna nad tem, da ste zapisali, da v okviru tekočega programa ni mogoče v celoti oceniti prispevka kohezijske politike k krožnem gospodarstvu. To je v točki dve na deveti strani. Če prav razumem, ste imeli tukaj bolj v mislih samo petje, um, količinsko opredeljevanje področji ukrepanja. Mislim, da je težko pripraviti nek konkreten, nek konkreten mehanizem za količinsko štetje teh dejavnikov. Mislim, da je bolje, da bi se tukaj sredotočili na to, kaj se res dogaja na terenu. Da, priznavam to pomankljivost, ampak menim, da tega ne bi smeli tako izpostavljati, saj je bolj pomembno to, kako, kaj se res dogaja na terenu, kot to, kako lahko te stvari merimo. Da, mogoče bi bilo to metodologijo še izboljšati. Ampak kaj ste tukaj zapisali? Sem ste tukaj v tem poročilu piše, da gre za neko novo paradigmo, da gre za to, da je treba v celoti reformulirati naše gospodarstvo in industrije. In to ni enostavno. Da, potrebujemo več različnih političnih ukrepov. In nujno je, da se zavedamo, da bomo tukaj še potrebovali tudi javna sredstva. To je povezano tudi s kohezijsko politiko ampak lahko povem, da smo temu že do sedaj namenjali kar veliko sredstev. Naloga ni enostavna, naredili pa smo že veliko korakov naprej. Vsekakor je vse skupaj zelo zapleteno, ampak pomembno je, da se po letu 2020 res posvetimo temu prehodu. Najlepša hvala, gospod Škrlec. Sedaj vam predajam besedo po tej zanimivi razpravi. Izvolite. Uh, zahvaljujem, gospođo predsjednice. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo na kratko, najlepša hvala vsem, ki ste podali zelo koristne namige in pripombe. Problem v tem trenutku je ta, da uradne statistike na evropski ravni nimamo v zvezi s krožnim gospodarstvom, ker je to projekt, ki ga obravnavamo šele v tem programskem obdobju. Zato je res treba vložiti ogromno truda v to, da se ustrezno prefiltrira vse informacije v zvezi s tem, kam gredo posamezne naložbe. Predvsem, ko gre za ugotavljanje, ali se določene naložbe vršijo v okviru krožnega gospodarstva, recikliranja in drugih elementov v okviru krožnega gospodarstva. Pomembno je tudi to, kako se vse skupaj financira preko različnih spodbud, preko davčne reforme, preko kakšnega drugačnega načina, kako bi lahko spremenili razmere na, tržu, na tržišču in na trgu nasploh. Namreč potrošniki se vedno bolj pogosto poslužujejo proizvodov, ki so sestavljeni iz sekundarnih serovin, ki so nastale kot. končni rezultat dobrih načrtov za ravnanje z odpadki, takšno moje mnenje. So pa rekli kolegi, da je pomembno tudi to, da se izvaja ta politika na tistem področju, ki se nanaša na spremembo paradigme, ko gre za proizvodnjo izdelkov. Proizvodi morajo biti bolj trajnostni, biti morajo takšni, da jih lahko tudi lažje popravimo, da jih lahko dlje časa uporabljamo da so sestavljeni iz posameznih komponent, ki omogočajo tudi višjo stopnjo recikliranja. Energetika, energetska učinkovitost, tudi to je pomemben vidik celotnega svežnja, ki se nanaša na krožno gospodarstvo. Sam bi omenil morda še biogospodarstvo. Danes se vsi spotikamo ob plastiko, ki jo uporabljamo vse pa vprek. Mislim, da bi morali tu storiti korak naprej. Nadomestiti bi morali tisto, kar danes uporabljamo, se pravi, zamenjati bi morali fosilna goriva z drugimi biorešitvami in biogorivi. Potrebujemo pa tudi več sredstev za področje raziskav in inovacij, da bomo lahko razvili materijale, ki imajo enake, če ne celo boljše značilnosti, kot so materijali, ki so nastali iz fosilnih goriv. Hvala lepa in se veselim sodelovanja. Najlepša hvala. Mislim, da lahko zaključimo to razpravo in predlagam, da bi bil rok za amantmaje pol dan sreda 11. aprila. Torej, 11. april opovdan, to je rok za uložitev amandmajev. Sedaj pa lahko nadaljujemo kar z naslednjo točko na dnevnem regu, redu. Gre za izmenjavo mnen v povezavi z mnen, eh, poročilo na lastno pobudo, ki se ukvarja s podbojenjem rasti in kohezije v obmejnih regijah Evropske unije. Lansko leto, 20. oktobra, je Evropska komisija pripravila nezakonodajno sporočilo glede spodbujanja rasti in kohezije v obmejnih regijah Evropske unije. Te regije so ponovadi manj gospodarsko uspešne kot druge regije. In to sporočilo se osredotoča na deset prednostnih nalog, s katerimi bi lahko zmanjšali zapletenost čezmenega sodelovanja. In tako bi lahko pravzaprav spodbudili sodelovanje na področju storitev na različnih straneh meje. Lansko leto decembra smo se odločili, da bomo pripravili poročilo. Potem je bilo to potrjeno marca in naj bi bilo potrjeno tudi strani skupine predsednikov v aprilu. Tudi dva druga odbora sta se odločila, da bosta pripravila mnenje o tem. Gre za odbora employment in, in z odbora za kulturo. Sedaj bo, si bomo izmenjali mnenja, poročevalec pa bo potem osnutek predstavil Maja. Izvolite. Hvala za besedo, predsedojoča. Danes bom govoril o spodbujanju rasti in kohezije v obmejnih regijah Evropske unije. Bi posebno želel povedati, da morda samo ena točka na dnevnem redu ni dovolj. Mislim, da bi se temu morali posvetiti na mnogokaterih sejah našega odbora. Sedaj na tem področju poteka ogromno dela In na takšen način smo tudi potrdili dejstvo, da so obmejne regije zaradi svoje geografske lege v zelo posebnem položaju. In zato jih je treba tudi na ravni Evropske unije posebej podpirati. Je pa res, da nimamo nekega enotnega pristopa, neke enotne rešitve za vse obmejne regije Evropske unije. Nekatere so v zelo dobrem položaju, druge, bolj utrinjene, pa se nahajajo v škripcih, soočajo se z ekonomskimi, socialnimi in migracijskimi izzivi obmejne regije pa predstavljajo kar 40 odstotkov našega ozemlja in 150 milijonov ljudi živi tam. To pa tudi predstavlja se pravi prebivalstvo, ki tam živi, pridela 30 odstotkov evropskega BDP-ja. Tako da, če bi odpravili vse probleme, s katerimi se soočajo obmejne regije, bi se njihova blaginja, njihovo bogatstvo povečalo za 8 odstotkov. Dobro, to je čisti teoretični argument, ampak vseeno mislim, da bi na takšen način okrepili in spodbudili kohezijo in rast v obmejnih regijah. Tako bi tudi zabeležili dvoodstotno dodatno rast. Interreg je glavni finančni instrument, glavni program z šestimi milijardami evrov v trenutnem programskem obdobju in z interregom smo seveda pomagali obmejnim regijam. Komisija pa v svojem sporočilu izpostavlja določena področja, kjer je treba pomagati obmejnim regijam. Najprej je treba spodbujati izmenjavo najboljših praks, treba spodbujati tudi čezmejno zaposlovanje, zagotavljanje storitev ter čezmejno zdravstvo. Na takšen način bi seveda res lahko pomagali obmejnim regijam. Vseeno pa mislim, da bi bilo še bolj korisno, če bi spodbujali čezmejno poslovanje in tudi podpirali obmejne regije pri boju z migracijskimi pritiski. Komisija je recimo spostavila enotno spletno platformo, gre za nek zemljevid, čezmejnega sodelovanja na področju zdravstva oziroma na področju ostalih pilotnih projektov. To je seveda zelo dober ukrep, vseeno pa moram tudi povedati, da kljub sodelovanju se obmejne regije še vedno soočajo z številnimi izzivi. Te obmejne regije se razvijajo počasneje v primerjavi z ostalimi regijami Evropske unije. Zato se mi zdi, da morda nam vseeno ni uspelo najti najboljših rešitev za obmejne regije. Vseeno pa moram povedati, da lahko pozdravim sporočilo komisije. Z nami je tudi predstavnik komisije in bi ga tudi želel prositi, da nam bolj podrobno pojasni vsebino sporočila komisije, vse ukrepe, ki jih komisija predvideva za zmanjšanje čezmenega tveganja pri sodelovanju. Predstavnik komisije prosil, da mi potem tudi pojasnil, kaj bo storila na tem področju komisija. Komisija pa je tudi objavila nov javni razpis za javne organe, ki se bodo soočali z čezmenjimi izzivi obmejnih regij. To pa še ni vse. Komisija je poleg teh naborov ukrepov oznanila, da bo opravila študijo izvedljivosti v zvezi z čezmenjimi železniškimi povezavami. Potem pa še čisto na koncu nekaj o Evropskem združenju teritorijalnega sodelovanja ki naj bi pomagalo regijam. Komisija je v svojem sporočilu to tudi spostavila, se pravi vlogo tega združenja. Na koncu pa še nekaj sklepnih zamisli. Mar se kaj nam je že uspelo. Moram povedati, da smo obmejnim regijam pomagali tako z finančnimi sredstvi, kakor tudi z številnimi naložbami, Poleg tega smo spodbujali tudi izmenjavo najboljših praks med številnimi regijami, pa tudi obmenjami regijami Evropske unije. Kljub temu pa so zlasti najbolj odmaknjene, odrinjene regije, tiste, ki so kljub napredku še vedno v neugodnem položaju v primerjavi z ostalimi regijami. Moj zaključek je čisto preprost. Ne gre samo za finančne sredstva, ampak tudi za to, ali smo vsi pripravljeni, komisija, parlament, pa tudi države članice, da se posvetimo regijam zlasti obmejnim regijam. Je pa res, da morajo tukaj države članice prevzeti več odgovornosti. Je pa res, da komisija tega ni izredno zapisala v svojem objavljenem sporočilu. Vloga držav članic pa je ključnega pomena, če hočemo zagotoviti rast in kohezijo v obmejnih regijah Evropske unije. Veliko krat recimo čezmejni projekti oziroma zakonodaja, ki se sprejme v Bruslju. Vse to je nekaj, kar države članice vidijo kot veganje, kot grožnjo njihovi suverenosti. No, to ni zapisano v sporočilu, ampak gre za neko jasno upozorilo. Zato mislim, da je treba seveda spostaviti ustrezne pogoje, tako da bomo lahko tudi v obmejnih regijah odpravili številne prepreke. Zato pa potrebujemo zaupanje. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Malkovi. Hvala za besedo. Bom prebrala besedo besedilo našega poročevalca v senci, se pravi, komisija je septembra objavila sporočilo o obmejnih regijah, ki predstavlja 40 odstotkov celo nekaj prebivalstva Evropske unije. Poleg tega pa je kar 30 odstotkov BDP-ja del teh regij. Ne nazadnje pa so obmejne regije zabeležile tudi visoko stopnjo zaposlenosti. Kljub tem dosežkom pa ne napreduje tako dobro, kakor ostale regije. Dostop do zdravstva, do bolnic, do šol ni tako dobro zagotovljen, kakor v ostalih regijah. Zato jim je treba to zagotoviti. Državljani, ki živijo v obmejnih regijah, morajo imeti vse koristi na obeh stranih meja. Strinjam se, da vse te probleme ne moremo razrešiti z evropskimi finančnimi sredstvi, ampak z programom Interreg recimo smo dosegli še marsikaj, zato predlagam, da se ta program tudi okrepi. Potem pa še sodelovanje in usklajevanje med državami članicami. To je ključnega pomena za premustitev določenih pravnih ovir, ki zavirajo sodelovanje. Je pa res, da sem vesela, da danes poteka ta izmenjava mnen, ki prihaja v zelo pravem času. Sedaj sem nekaj povedala v imenu mojega kolega, potem pa bom še nekaj povedala v svojem imenu. Imamo med nami tudi nekoga iz vrst EKR-ja, Zdi se, da ne sama bom spregovorila v imenu Alde, govorila bom po bolgarsko. Pred privedstvom provedenata on... Hvala lepa. Sem poročevalka v Senci, zato bi najprej rada kolego čestitala za vsa posvetovanja, ki so potekala na spletu glede tega vprašanja. Zelo pomembno je, da izpostavimo vse ovire, na katere naletijo regije pri čezmejnem sodelovanju. Čezmejno sodelovanje je zelo pomembno tudi z vidika izmenjave informacij, z vidika vzajemnega spoznavanja, pa tudi, ko gre za skupno soočanje z izzivi na področju zaposlovanja, na področju mobilnosti delavcev in tako naprej. Večkrat pa se zgodi, da je to vrstno sodelovanje precej oteženo. Sama sem, kot rečeno, poročevalka v senci pri tem poročilu na lastno pobudo. Tudi v letu 2016 sem pripravljala podobno poročilo na isto temo. Vesela sem, da je tudi komisija pripravila novo sporočilo za to področje. Pomembno je tudi, da izberemo ustrezni zakonodajni akt, ki bo urejal to področje. Namreč države članice so tiste, ki naj same izberajo, kakšen tip sodelovanja je za njih najbolj primeren. Pomembno bi bilo tudi to, da se oblikuje enota v Evropski komisiji za to področje. Potrebovali bi tudi spletno platformo kajti na takšen način bo veliko lažje zagotoviti tudi usklajevanje na upravnem področju. Potem je tu še vprašanje e-uprave, nedvomno nam bo ta v veliko pomoč pri reševanju čezmejnih vprašanj. Slišali smo že, da obstaja kar nekaj vrzeli na področju statističnih podatkov na evropski ravni. Eurostat in tudi nacionalni statistični uradi bi morali izboljšati sodelovanje med seboj, kajti samo tako bomo lahko pridobili podatke, ki jih potrebujemo. Tudi Interreg igra pomembno vlogo v tem kontekstu, zato se mi zdi, da bi morali vložiti več truda v to, da se vzpostavi dobro ravnoteže med različnimi vrstami politik, ki spodbujajo razvoj čezmejnih regij. Pri tem pa moramo poskrbeti za pravo mešanico različnih verov financiranja, bodi si evropskih ali nacionalnih. Naj podarim tudi to, kakšno vlogo igrajo regionalne razvojne skupine. Te je treba podpirati, kaj ti igrajo tudi pomembno ulogo v smislu platform, preko katerih se spodbuja trajnostni razvoj. Bi pa rada podarila tudi pomen makroregionalne strategije. Zdi se mi, da bi lahko makroregijam s pomočjo te strategije pomagali pri reševanju problemov in soočanju z izzivi. Več regij se sooča z eh, velikimi težavami, ki so povezane z migracijami, zato bi morali okrepiti tudi izmenjavo najboljših prak, da se bomo lažje soočili z vsem tem. Hvala. Hvala. Mislim, da Martine Anderson ni z nami, bi želel to spregovoriti v njenem imenu. Dobro. Gospa Tamato. Oh, Najlepša hvala, predsedujoča. Z veseljem in zanimanjem sem prebrala sporočilo komisije, torej da bi morali spodbuditi rast in kohezijo v menjih regijah Evropske unije. Premisliti moramo o sami metodi. In zato, in zato je, bila tudi, je bilo vzpostavljeno tudi spletno posvetovanje na, na spletu. Evropska komisija je izpostavila številna problematična področja, s katerimi se soočajo podjetja in potrošniki v obmejnih regijah. Zato se moramo s temi izzivi spopasti. Vsa ta vprašanja se predvsem odražajo v teh obmejnih regijah, predvsem na ravni čezmejnega sodelovanja. To sporočilo predstavlja več različnih primerov v povezavi z najhujšimi problemi. Tukaj gre za uh, zdravstveno oskrbo, z, z, tukaj gre za profesionalne poklicne kvalifikacije. Vse to je treba rešiti na evropski ravni. Mislim, da je nujno, da sedaj povemo, da je treba okrepiti mehanizme sodelovanja na čezmeni ravni. Ti mehanizmi, ne glede na to, ali so ustavni ali ne, morajo odražiti različne ravni upravljanja. Gre za to, da moramo imeti upravljanje na več ravneh. In nujno je, da se tukaj upošteva tudi lokalne in regionalne oblasti na posameznem področju. Strinjam se s komisijo, ki pravi, da so programi že, že pomagali h gospodarstvu po vsej Evropi. Tukaj gre za za izmenjavo med različnimi regijami, gre za naložbe v MSP-je in gre tudi za diversifikacijo lokalnega gospodarstva. Potem gre tukaj za ustrezno zaščito okolja in upravljanje z naravnimi veri. Ampak tukaj nekaj manjka. Na evropski ravni bi morali spodbujati sodelovanje tudi na področju migracij tukaj bi morali porazdeliti odgovornost med različnimi državami članicami. To se mi zdi zelo pomembno. Bom pa seveda kasneje tudi še kaj povedala. Rope, have... Hvala, sedaj pa gospod Rope. Hvala za besedo, predsedujoča. Moram povedati, da sem res zadovoljen s tem poročilom ki naslavlja izzive, s katerimi se soočajo ljudje v obmejnih regijah Evropske unije. Vem, da imajo skoraj vse države članice Evropske unije še dobro razvite regionalne politike, ampak v moji državi, če sem pošten, nimamo ločenih regionalnih regiji pri samem upravljanju in načrtovanju. To pa pomeni, da obstajajo velike in bistvene razlike med državami članicami. Ne nazadnje pa ni bil spostavljen noben mehanizem, ki bi odražal te razlike. Pri našem načrtu upravljanja pač zajamemo celotno državo, ne pa posamezne regije, kajti naša država je pač ena sama regija glede obmejnih rek, ki pa lahko povem, da kadar mi govorimo o obmejnih regijah, imamo v mislih sosednje države. Sam živim blizu Belorusije, 30 km stran od meje in vsi vemo, da Belorusija ni najbolj znana po svojih demokratičnih vrednotah. In zato se v teh obmejnih regijah soočamo še z dodatnimi problemi. Sosedo si pač ne moremo sami izbrati in tiste države oziroma obmejne regije, ki mejijo na manj demokratične regije, se zato tudi soočajo še s hujšimi izzivi. Poleg tega pa so te obmejne regije bolj odrinjene, bolj oddaljene, zaznamovane so za slabo infrastrukturo in njihovi izzivi so popolnoma drugačni. Kadarkoli govorimo o regionalni politiki, moramo imeti tudi v mislih, da moramo poskrbeti za to, da bodo ljudje hoteli živeti v teh obmejnih, oddaljenih regijah. Ne smemo pa pozabiti še na probleme, ki ne izhajajo iz recimo držav članic Evropske unije, ampak sosednjih obmejnih držav oziroma regij. Belorusija sedaj tradi jedrsko elektrarno blizu meje, kar bo imelo seveda tudi hude okolje varstvene posledice na prebivalstvo na obeh straneh meja. Tako bi želel predlagati, da se oblikujejo posebni predpisi glede gradnje takšnih poslopi, ki ogrožajo recimo celovitost Evropske unije. To bi bilo tudi treba upoštevati pri oblikovanju regionalne politike. Hvala sam, živim v regiji z tremi mejami, z Francijo, Nemčijo in Italijo. No, če želite razumeti, kako Evropa deluje, potem pridite v mojo pisarno, potem boste tako razumeli, kaj deluje in kaj ne deluje. Gre za priznanje diplom, glede pokojnin, glede čezmenega zdravstva, glede priznavanja pravic invalidnih oseb. Se pravi, obstajajo številni problemi v obmejnih regijah, v obmejnih državah. Glede samega sporočila komisije pa bom povedal dvoje. Res sem vesel, da je to sporočilo sedaj pripravljeno. Komisija je izpostavila pomembnost teh obmejnih regij, sicer ni dejala prvič v svojem življenju, da so te obmejne regije pomembne. Poleg tega pa je tudi prosila parlament, da napiše poročilo o obmejnih regijah. Ogromno problemov obstaja, ker ne vemo, katero pravo se uporabi, se pravi pravo ene države oziroma druge države. Veliko krat pa je dejstvo, da nobena država noče prevzeti odgovornosti za to, te probleme. Zato moramo imeti inovativne rešitve in če se soočamo z čezmenjimi problemi glede priznavanja, bi bilo dobro, da se uporablja eno pravo na tem obmejnem območju. To bi bila ena rešitev. Potem pa še program Interreg, vsak cent se mora dobro uporabiti v ustrezne naložbe. Te programi so tudi vzvod za reševanje določenih problemov in tudi za njihovo opredelitev, tako da dejansko gotovimo, ali ti problemi obstajajo. Zato imam tudi prošnjo za komisijo, pa tudi za vse tiste, ki se ukvarjajo z čezmejnimi vprašanji. Prosim vas, da več proračunskih sredstev namenite za program Interreg tudi v naslednjem finančnem okviru. Poleg tega pa vas tudi prosim, da poenostavite celotne postopke čezmejnega sodelovanja. Vsi smo za čezmejno sodelovanje, ampak če smo potem petkrat oziroma šestkrat na leto nadzorovani, kljub temu, da razpolagamo z zelo majhnim proračunom, potem pa je celotna zadeva bolj zakomplicirana. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. V parih besedah bi rad povedal, da bi Martin Anderson sicer morala govoriti v imenu naše skupine. Zagotovo bi omenila tudi irsko posledice Brexita, pri čemer bi zagotovo razmišljala tudi o tem, kakšne posledice bo imel Brexit. Ta teden sem se srečal s podpredsednico regije Bretanje. Ona je obiskala Bruselj. Danes obstaja veliko projektov sodelovanja med francoskimi regijami in eh, Združenim kraljestvom. Tako da se tudi regije sprašujejo, kakšna je potem prihodnost teh programov sodelovanja. Zato poročevalca pozivam, da skuša preučiti tudi to vprašanje. Čeprav vsi vemo, da trenutno potekajo pogajanja in da ima komisar Barnje zagotovo zelo težavno nalogo, ki jo ne želimo še dodatno zapletati. Potem je potušal vprašanje najbolj odročnih regij, ti se nahajajo v posebnem položaju, gre za otoke, kar pomeni, da smo te regije v atipičnem položaju, nimamo namreč stika s celino. Sam bom uložil predloge sprememb, ki gredo v to smer. Hvala. Mr. Van Nistelrooy. Yeah. Mr. Van Nistelrooy. Gospod minister Roj. Voorzitter, <clears throat> dank u wel. Hvala za besedo. Vraag je <clears throat> af. Sprašujem se o naslednjem. Po 25-letnem čezmenem sodelovanju ne vem, zakaj nismo globalni voditelj na tem področju. Res se sprašujem, zakaj nam to ni uspelo sicer morda to ne velja za vzhodno Evropo, ampak res se sprašujem, zakaj imamo še vedno toliko preprek. Zakaj se ne pogovarjamo o tem, imamo namreč nabor orodij, nisem pa prepričan, ali so ta orodja sploh primerna za izzive čezmenega sodelovanja. Prej smo Eh, pred nekaj leti smo razvili tudi te skupine, ta združenja evropskega teritorijalnega sodelovanja in s tem smo tudi omogočili sodelovanje na čezmeni ravni na področju trga dela. In seveda ta združenja sedaj delajo na 50 območij, pa res, da ne pokrivajo celotnega območja Evropske unije, ampak ponavadi so prisotne na obmejnih delih Evropske unije. Poleg tega pa je tudi treba jasno doreči področja dela, kot so recimo promet, infrastruktura, zdravstvo, šolstvo, zaposlovanje, komisija, je predudi omenila, da bo povečala sredstva za dva odstotka, ampak če bomo samo tako postopoma krepili rast in kohezijo v obmejnih regijah, to ne bo dovolj. Ne smemo pa pozabiti tudi na Brexit. Prejšnji teden smo bili tudi sami na severni Irski in lahko smo se na kraju samem prepričali, kako recimo deluje program Interreg z vsemi svojimi orodji. Tako je sedaj meja skoraj nevidna zaradi dosežka Interrega, ampak z Brexitom bo ta meja me je postala zelo otepljiva. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se tudi v prihodnosti ozrotočili na te obmejne regije tudi v okviru IGTC-ja sem vesel, da je komisija pripravila izporočilo. Vesel sem tudi, da je bil, uh, bilo uh, poročilo pripravljeno, ampak mislim, da to ni dovolj. Hvala se, da je pa gospa Molkova. Budem veľmi stručna. Mislim... Hvala za besedo. Je, súhlasím s tým a myslela som si doteraz, pokiaľ neprebehla diskusia, že v rámci jednotlivých. pozdravljam sporočilo in poročilo. Res je, da je veliko krat čezmeno sodelovanje zelo dobro. Danes pa bi se eno želela izpostaviti obmejne regije, ki mejijo na tretje države. Sama živim na vzhodu Slovaške, na meji z Ukrajino. In moram povedati, da je tukaj sodelovanje zelo oteženo. Komisija, prosim, sporočite nam, kako boste naslovili to vprašanje v prihodnosti. Vsi vemo, da je Ukrajina tudi naša partnerica in je bila tudi ležna številnih naložb strani Evropske unije. Pred nekaj tedni pa smo nažalost izvedeli, da komisija več ne bo financirala določenih kontrolnih točk na meji, ker pač niso bili izpolnjeni določeni pogoji in ker so sredstva bila poslana Ukrajini. Predlagam, da nas obiščete na naši meji z Ukrajino. Boste videli, da boste morali čakati kar tri dni, da boste za veliko noč lahko prečkali mejo v Ukrajino. Poleg tega pa tudi nimamo dovolj osebja na meji. Komisija po našem mnenju ima na voljo dovolj orodi, s katerimi bi lahko spodbudila Ukrajino, da izboljša razmere na meji. Ja, sem za čezmeno sodelovanje, ampak ne smemo pozabiti na regije, ki mejijo na tretje države. Gre za regije držav članic, ki same ne morejo razrešiti teh problemov. Komisija morda nam lahko vi pri tem pomagate. Sedaj pa gospod Olbricht. Uh, Hvala za besedo. Vprašanje EGTC-ja. Vključili smo ga v večletni finančni okvir z letom 2013. Vem, da smo takrat naleteli na številne težave probleme in lahko potrdim to, kar je prej povedal poročevalec Hetman. Problem je naslednji. Ne gre za širše regije, ampak zato, ker nimamo dovolj sodelovanja med pravnimi sistemi, obmejnih držav. Kajti ti pravni sistemi se ne dopolnjujejo. Zakaj smo se odločili za čezmeno sodelovanje? Naš namen je bil, da bi našli neke izredne rešitve na čezmenih območjih in na takšen način tudi razrešili te probleme, ki so značilni za obmejne regije. Po našem mnenju bi bilo najbolje, da bi bil celotni sistem države članice komplementaren. Če pa to ni mogoče, bi lahko vse to omejili na obmejne regije. Ampak to je zelo težko. Se ne gre za vprašanje Slovaške in Polske, oziroma za to gre, ne pa za vprašanje obmejnih regij med Slovaško in Polsko. Sam lahko rečem, da razmere v obmejnih regijah odražajo razmere v samih državah. Zato bi poročevalcu predlagal naslednje, da si najprej pogleda vse podrobnosti. Kot je že prej povedal gospod Lambert. Of the EGTC. I think that uh, with what we need is. tudi odbor regije se je uh, opredelil do tega vprašanja. No, razmere so se seveda spremenile v primerjavi z zadnjimi desetimi leti. Treba je tudi nasloviti vprašanja obmenjih regij v šengenskem in nešengenskem območju. To je tudi povezano z vprašanjem prostega pretoka ljudi in kapitala. To je tudi vprašanje, ki je značilno za Bolgarijo in Romunijo. Se pravi, ali imamo drugačno pravnavo v šengenskem in nešengenskem območju. Potem pa Slovaška, ker je za države v evroobmočju in ne evroobmočju v obmejnih regijah. Ali tukaj obstajajo določene razlike ali pripadnost evroobmočju igra določeno vlogo v obmejnih regijah. Vprašanje je, da najbolje uporabimo obstoječa orodja. Rešitev pa je seveda čisto preprosta, potrebujemo več finančnih sredstev za čezmejno sodelovanje, kajti gre za evropsko in globalno razsežnost. Mislim, da denarja ni dovolj, treba je okrepiti proračun, ampak zato potrebujemo več študij potrebujemo več podrobnosti, drugače se bomo lovili glede vprašanj pripadnosti Schengnu, evroobmočju in podobno. Najlepša I... hvala. Sama vam lahko povem zgodbo o obmejnih regijah v šengenskem in nešengenskem območju, enako velja tudi uh, za obmejne regije, ki mejijo na tretje države. Ampak to je čisto druga zgodba. Sedaj pa še gospod Howard. Hvala za besedo. 25 let ni zelo dolgo, če se pogledamo zgodovino države. Obstaja že kar nekaj časa in vem, da smo vsi pravzaprav navezani na uh, države odkuder prihajamo, ampak ovire, ki obstajajo, niso samo trgovinske, pravne in ekonomske ovire, ampak so tudi kulturne prepreke. Pred kratkim so nas obiskali tudi na Severnem Irskem in sedaj smo priča ponovni rasti in prebujanju in ponovni postavitvi teh ovir. To smo že slišali danes v današnji razpravi. Povedali ste, kaj se zgodi, kaj se zgodi če se odstrani neka otipljiva čezmejna ovira. Ne, irska meja ni Eh, tukaj dejansko še vedno imamo čezmejne ovire, še vedno se soočamo z vprašanji priznavanja čezmejnih diplom in poklicev podobno. In kot je že prej omenil gospod Olbrecht, treba je jasno razmisliti o tem, za kakšen namen se bodo uporabljala ta orodja, ali gre za čezmejno priznavanje diplom, ali gre za sodelovanje na kulturnem področju. Ali gre za sodelovanje med regionalnimi organi na obeh straneh meje? Če res želimo okrepiti naš regionalni proračun za čezmejno sodelovanje, moramo jasno določiti naložbe, ki bodo poskrbele za korenite spremembe. sicer ga tukaj ni najboljši primer, ampak če upoštevamo še Brexit, potem boste tudi ugotovili, da so ljudje recimo zapustili določeno regijo, kot je Kent v Združenem kraljestvu in so iskali zdravstveno oskrbo drugod, kajti pač v svoji regiji zdravstvene oskrbe niso mogli dobiti v ustrezni obliki. Potem pa še na kopenske meje, vse to bo prizadelo pretok tovornega blaga v Evropski uniji. Ampak pripričan sem, da bo Arnir to vprašanje zelo jasno naslovil v pogajanjih. Najlepša hvala. Sedaj smo prisluhnili tako članom odbora, kakor tudi vsem poročevalcem v senci. Sedaj pa bom dala besedo predstavniku komisije Ricardo Ferreira. Uh, hvala lepa. Težko bo odgovoriti na vsa ta vprašanja tako da se bom na začetku zahvalil odboru, ker se je lotil te razprave, ki je po našem mnenju izjemno pomembna in tudi organizirana v pravem trenutku. Hvala lepa tudi gospodu Hetmanu za predstavitev našega sporočila v okviru svojega osnutka poročila. Danes ne bom uspel odgovorite na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Bom skušal odgovoriti na večino oziroma na tista vprašanja, ki so se največkrat ponovila. Več vas je spraševalo, zakaj nismo vključili migracij, zakaj smo izbrali določene regije, zakaj nismo vključili okoljske politike. Imamo težave pri čezmejnem sodelovanju in z temi težavami se soočajo na različne načine v različnih semantičnih področjih. Težko je bilo nasloviti vsa tematska področja naenkrat. Kot je rekla gospa Damato zelo jasno, to sporočilo temelji na obsežnih javnih posvetovanjih, z akademiki, z deležniki smo se posvetovali, ker smo želeli ugotoviti, s katerimi težavami se najbolj pogosto soočajo pri čezmejnem sodelovanju. In na podlagi teh posvetovanj z deležniki v čezmejnih regijah smo opredelili največje težave. Gre torej za področja, kjer se najbolj pogosto pojavijo težave pri čezmejnem sodelovanju. Edman, uh, Gospod Hetman je tudi izpostavil štiri konkretna vprašanja. Glede metode pri poglavju 3.2 sporočilo tam navaja uporabo obstoječe metode in obstoječih orodij, s katerimi se lahko lotimo težav v zakonodajnem procesu. To je v razdelku, kjer se ukvarjamo z zakonodajnim postopkom. Govorimo o tem, kako ugraditi tudi oceno teritorijalnega učinka v interni proces ocene učinka, ki se pripravi ex ante, preden sprejmemo novo zakonodajo. O čem je govora? Preden pripravimo nov večji zakonodajni akt, opravimo v okviru pripravljalnega dela tudi oceno učinka. Tisto, za kar prosimo, če ne že skoraj moledujemo, pa je, da je treba ukrepiti to oceno očinka v smislu, da se ustrezno upoštevajo tudi ozemlja v oceni učinka. Predvsem je treba preveriti, kakšen bo učinek na ozemlja v čezmejnih regijah. To je treba upraviti, preden se spreme zakonodajni akt. Slišali smo tudi, da se pogosto težave pojavijo zaradi pomankljive koherentnosti med različnimi zakonodajnimi okviri. Zato moramo najprej oceniti, kakšen je učinek na samo ozemlje in to je treba upraviti ex ante. Spraševali ste nas tudi o razpisu za pilotne projekte. Razpis smo že objavili. Razpis je zdaj odprt. Vse smo tudi prosili, da posredujete te informacije svojim državam članicam. V tem razpisu iščemo pilotne projekte, ki se nanašajo na specifične, natančno opredeljene težave, ki obstajajo na meji. Te projekte želimo uporabiti kot neke vrste prikaz tega, kaj se zgodi, če povežemo več deležnikov v okviru večplastne perspektive in kako lahko na tak način rešujemo težave državljanov. Omenili ste tudi študijo o manjkajočih povezavah. Študija je zaključena. Prejšnji teden smo jo zaključili. Bo pa na voljo takoj, ko bomo zaključili s posameznimi tehničnimi in upravnimi koraki. Organizirali bomo tudi delavnico in sicer specifično na temo te študije, ko gre za Evropske regije mesta in njihovo sodelovanje. Spraševali ste tudi o EGTS, gre za Evropske regionalne skupine za sodelovanje. Ali je to dovolj, ali to zadošča, je treba stvari spremeniti, ali naj se države tega ne poslužujejo. EGTS je zelo močno orodje, ki se uporablja za to, da se razrešijo številne težave na različnih mejah. Uporaba tega orodja pa je seveda odvisna od lokalnih in regionalnih deležnikov. Evropske institucije so zagotovile uredbo, s katero se je oblikovalo to orodje ki ga lahko uporabljajo lokalne, regionalne uprave in tudi deležniki, ko gre za reševanje težav, ne moremo pa nikogar prisiliti v uporabo tega orodja. Iz odbora regi poročajo, da se uporaba EGTS-a povečuje in da se uporablja tudi na večjih področjih. Imamo jih naprimer tudi na področju univerz. Univerze sodelujajo preko EGTS-a tudi večja bolnišnica na meji med Španijo in Francijo, ki smo jo zgradili kot EGTC, sodeluje z populacijo na obeh straneh meje. Ali je to dovolj, bi morali stremeti k nečemu več? V sporočilu govorimo tudi o nadaljnih ukrepih. s katerimi bi dopolnili čezmejno konvencijo, ki je bila sprejeta v času luksemburškega predsedovanja. Ta čezmejna konvencija je bila podana kot predlog držav članic. O tem je, mislim, govoril gospod Olbrih, se upravičujem, če sem se zmotil. Tam piše, da bi morali biti zmožni uporabljati pravila in orodja zato, da bodo pravila dosledna in koherentna tudi pri čezmejnih regijah. In ta konvencija bi lahko oblikovala pravni okvir, ki bi državam, članicam in regijam omogočal, da se pogajajo o rešitvah, da bi države in regije poenotile pravila za konkretne primere, za konkretne in natančno opredeljene čezmejne projekte. Še en odgovor na vaše pripombe v zvezi z zunanjimi majami in ko gre za ultraperiferne regije. Kakšna je pokritost, kolikšna je lahko pokritost ali smo na te regije pozabili? Na te meje nismo pozabili, se pa te regije soočajo z drugačnimi težavami. To sporočilo ne obravnava zunanje meje, to sporočilo se ne ukvarja z pomorsko mejo, to sporočilo se ne ukvarja z ultraperifernimi, torej najbolj odročnimi regijami. Zakaj? Zato, ker gre v tem kontekstu za popolnoma drugačne težave. Ne gre za to, da se te regije ne bi soočale s težavami, nikakor ne, ampak te težave so enostavno drugačne vrste. Kot je rekel gospod Van Nistelrooy, zakaj imamo problem? Kolega Van Nistelrooy je rekel, zakaj sploh imamo problem? Ustvarili smo toliko orodij, zakaj spoh še imamo težave znotraj notranjih meja. V tem konkretnem sporočilu se osredotočamo točno na to vprašanje. Na tiste težave, ki še naprej obstajajo, čeprav bi mogli domnevati, da bomo te težave do sedaj že razrešili. Te težave še niso popolnoma razrešene. Študije, na katerih temeljijo ta sporočila so govorile tudi o potencijalu za ustvarjanje delovnih mest, za prihodnje sodelovanje. V tej razpravi smo tudi slišali, da potrebujemo udeležbo na večjih ravneh, da je treba vključiti regionalne in lokalne deležnike. Potrebujemo urodje, ki bo povezalo različne deležnike v različnih območjih. Rad bi se vam zahvalil za to razpravo še enkrat. Mislim, da ste jo organizirali pravočasno, to razpravo smo potrebovali. Bomo pa z veseljem nadaljevali z razpravo v kakršnemkoli formatu. Hvala. Hetman, Gospod Hetman. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo na kratko za zaključek. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem kolegicam in kolegom za to zanimivo izmenjavo mnen, res je bila koristna. Ta izmenjava mnen je pokazala, da moramo probleme diagnosticirati, potem pa moramo storiti več za večjo kohezijo in za spodbujanje kohezije v mejnih regijah. Upoštevati moramo posebne značilnosti teh regij. Strinjam se, da kultura, tradicija, razlike, moramo spoštovati, ampak poenostaviti je treba vsakodnevno življenje 150 milijonov ljudi v Evropi, ki živijo v takšnih regijah. Moram reči, da sem res zadovoljen in vesel sem, da sporočilo komisije upošteva tudi te vsakodnevne težave. Naprimer, poznamo primere, ko so bolniki hodili na dializo v bolnišnice v teh mejnih območjih. Veleli, veseli smo, da smo se pogovarjali o realnih težavah, s katerimi se soočamo. Bi pa podprl tudi to, kar je povedal podpredsednik odbora Arimo, ki je dejal, da potrebujemo več sredstev za čezmejne projekte po letu 2020. Kolega Remon je omenil tudi to, da bi morali nekoliko razbremeniti uprave. Stvari je treba poenostaviti. To je vse zelo pomembno. Pomembno je, da je tega upravnega bremena manj. Čezmejni projekti so enostavno preobremenjeni zaradi različnih upravnih težav, ki se porajajo in zaradi tega čezmejne projekte veliko težje izvajati kot intraevropske projekte. Tisti, ki so sodelovali pri oblikovanju in izvajanju teh projektov, vedo, da če obstajata dva ali trije partnerji čez mejo in če imamo potem tri različne zakonodaje, ki jih je treba spoštovati v okviru razpisa, se vse skupaj izjemno zaplete čeprav bi načeloma morali ti projekti biti namenjeni temu, da se poenostavi življenje ljudi. Slišali smo tudi par besed o Brexitu, zadeva bo izjemno zanimiva tudi z vidika čezmejnega sodelovanja. Ne bom se zdaj spuščal v vprašanje zunanjih meja. Sam prihajam iz regije, ki meji na Ru Belorusijo in Ukrajino. Sam sicer v vsakodnevnem življenju lahko tudi doživljam težave, ki se pojavljajo zaradi tega, ampak tega v svojem poročilu ne omenjam. Še dve pomembni zadevi. Najprej nekaj, kar je omenil gospod Van Nistelrooy. Rekel je, da bi se morali nekaj naučiti zadnjih 20 let. Če želimo kakovostne spremembe, če želimo spremembe na bolje v teh regijah, potem bodo tudi regije same morale potegniti kakšen nauk iz zadnjih 20 oziroma 25 let, ko so se izvajali to vrstni projekti. Na koncu pa še odziv na pripombe kolege Olbrihta. Večina težav v mejnih ali čezmejnih regijah nastane nekje druge. Če pomislite naprimer na harmonizacijo zakonodajnih določb, mislim, da potrebujemo predvsem zeleno luč strani osrednjih vlad, ko gre za ta vprašanja, predvsem pa morajo vsi razumeti realne težave realnih ljudi v teh regijah. Hvala. Hvala lepa. Osnutek poročila pričakujemo maja. Takrat se bomo lahko ponovno pogovarjali o težavah, ki se pojavljajo pri teritorijalnem in čezmejnem sodelovanju. Mi smo s tem zaključili dnevni red za danes. Naj vas spomnim še na to, da bo jutri stavka Taksisti bodo jutri stavkali, glasovanje je ob 9. zjutraj, tako da prosim, izračunajte, koliko časa potrebujete, da pridete do parlamenta. S tem zaključujem današnjo sejo. Koordinator je pa sprašujem, če lahko nadaljujemo nemudoma s sestankom koordinatorjev. Vidim, da kimate, tako da hvala lepa. Nadaljujemo torej s sestankom koordinatorjev. Tisti, ki ne boste sodelovali na tem sestanku, pa prosim, da zapustite dvorano. Hvala.